11. januarja sem prejel pismo predsednikov ELS, SND, ALDE in Zelenih EFA v zvezi z ravnanjem podpredsednika Črničkega in sicer so predlagali eh, postopek v skladu z 21. členom eh, poslovnika eh, zaradi izjav Črnečkega v zvezi z, nekateri, z nekim drugim poslancem. Eh, konference predsednikov se je 18. januarja in 1. februarja ukvarjala s tem vprašanjem. 18. februarja sem dobil tudi pismo podpredsednika Črnečkega, eh, ko je zauzel stališče do tega, kar se mu očita v zgore navedenem pismu. 23. januarja sem se tudi ste sestal s gospodim s podpredsednikom Črničkim. Potem, ko sem eh, prisluhnil njegovim razlagam, je 1. Ja, februarja konferenca predsednikov z dvema tretjinama glasov in najmanj eh, iz treh političnih skupin, da, pre, da predsednik Črnitski preniha opravljati svojo funkcijo podpredsednika, zato ker je storil hudo eh, dejanje napačnega, neustriznega ravnanja po 21. členu poslovnika. In parlament bo v sredo eh, glasoval o tem in sicer um, bo taka eh, uh, odločitev sprejeta, če boste dve tretjini uh, poslancev glasovali za. Prosim. Mikrofon. Panie przewodniczący, w związku z tym chciała. Spoštovane gospe in gospodje, gospod predsednik, imam eno vprašanje v zvezi z naslednjim če upoštevamo to, kar ste ravno kar rekli, eh, želim postaviti naslednje vprašanje. Ali um, moramo pričakovati, da bo um, predsedstvo ELS cenzuriralo ravnanje poslancev v državah članicah? Kdaj bo um, predsedstvo Evropskega parlamenta reagiralo na škandaložne izjave gospoda Ferhofstata, ki je večkrat žalil polski narod tu v Avli? Um, V bistvu to zdaj cenzuriramo in ocenjujemo to, kar poslanci um, rečejo zunaj eh, tega parlamenta in sicer na osnovi 21. člena našega poslovnika. Hvala. 21. člen poslovnika predvideva, da se da to prošno vložijo tri politične skupine. E, ne gre za sankcijo, ki se lahko izreče ki se lahko izreče um, strani predsednika. Ni, niti predsednik, niti predsedstvo, ki odloča o tem, temveč konferenca predsednikov. Torej, to je prošnja, ki je prišla iz političnih skupin in uh, uporablja se 21. člen. Torej, jaz sem moral zagotoviti spoštovanje poslovnika. Glasovali smo na konferenci predsednikov. In uh, ta postopek je zato bil tudi spoštovan. Ne gre za sankcije, kajti predsednik ne more izreči sankcije za to, kar se dogaja zunaj parlamenta. Jaz lahko izrečem samo sankcije za nekaj, kar se zgodi v parlamentu. Prošnja oziroma zahteva, da se vzame uh, um, poslancu funkcija podpredsednika, je prošnja različnih političnih skupin. Besedo dobi gospod Weber. E, torej, e, kolegica je opozarjala na svobodo govora. Um, in o tem ne dvomi nihče. Ampak tu ne govorimo o eh, komorkoli, temveč o podpredsedniku Evropskega parlamenta. Tako kot se pričakuje tudi od vas, ki ste predstavnik ELS, da neutralno vodite ta posel in to opravljate odlično. In tudi od drugih podpredsednikov pričakujemo, da ravnajo tako, kot je primirno za Evropski parlament. In če imamo podpredsednika, ki na nespremljiv način z nacističnimi primerjav, primerjavami. Um, Eh, kritizira kolegico in če imamo nekoga, ki inštitucije Evropske unije primirja s inštitucijami bivše Sovjetske zveze, je prekoračena rdeča črta in zato eh, je potem treba sprejeti tudi ustrizne eh, sklepe iz tega in zato bomo glasovali za to, da se mu oduzame ta funkcija. In da bi kolegom, kolegom takoj vzel municijo. Moja eh, politična skupina je pripravljena sprejeti nekega drugega kandidata iz stranke PIS. Ne gre za to, da bi eh, zavračali nekoga iz Polske. Eh, torej, mi smo glasovali bomo za drugega kandidata iz te politične skupine, ampak kar zadeva be, osebo, gospoda Črneckega, mislim, da je potrebna sankcija. Eh, um, gospod Bulman je prosil za besedo, ampak mislim, da to ni sedaj prava, pravi trenutek za um, razpravo o tem poslancu, temveč uh, konferenca predsednikov je že sprejela ustrezen sklep. Gospod Bulman je prosil za besedo. Um, jaz sem odgovoril predvsem zato, ker je bil, bilo kritizirano predsedstvo. Um, Torej, sprejeli smo to odločitev na osnovi 21. člena, pri tem smo spoštovali predviden postopek in gospod Crnič, ki je tudi imel priložnost, da zozame stališče, um, uh, on se ni opravičil, in vse je potekalo zelo transparentno, pregledno, gospod Bulman. Tudi jaz nočem sedaj začenjati razprave. Želim pa odgovoriti na vprašanje kolegice. Na konferenci predsednikov ni eh, nihče govoril o cenzuri različnih mnen in tega tudi ne bo. Vendar gre za dostojanstvo Evropskega parlamenta, za dostojanstvo te hiše in ne smemo pozabiti, da je evropsko povezovanje nastalo z zavračanjem vojne in nacionalnega socializma. To je obveznost in dediščina in kdo eh, tu dela primerjave z nacizmom, prekorači rdečo črto. In eh, skupina socialistov in demokratov noče, da parlament zastopa nekdo, ki dela s takimi nacističnimi primerjavami. To ne sodi v ta parlament, tako kot ne sodijo sem nacisti, kolegice in kolegi, nad tem ustrajamo. In razen tega se pridružujemo besedam kolege Vibarja. Seveda smo na razpolago in bomo radi um, izvolili predstavnika ali predstavnico iz te politične skupine, ki ne bo prekoračila teh mej. Ja, smo za pluralnost v tej hiši, ne želimo pa nacističnih primerjav in nočemo nacistov na čelu tega parlamenta, kajti uh, oni uh, tu uh, niso na mestu. Mm, kolega Lambert, ali želite kaj dodati, ampak od rečeno nočemo sedaj razprave o tem. Želim samo povdariti vašo stališče. Vi ste korektno povedali v parlamentu. Imamo radi kontradiktorne razprave in to, da se krišejo ideje, ampak tu je šlo za degradacijo osebe in to je bila zelo osebna želitev um, ehm, ji se borim, bojim, borim proti idejam, idejam skrajne desnice, ampak vsi se moramo med seboj spoštovati, vsi imajo isto dostojanstvo in si zaslužijo, da se to spošto, spoštuje. Gospod Črnitski pa eh, tega ni storil in to ni bilo, bilo spremljivo. Gospod Forens. Tudi jaz mislim, da. Eh, eh, moramo imeti določene meje. In zato sem tudi um, poslala pismo predsedstvu s podpisi več kot 150 poslanci, tako da tu ne bi imeli dostop, um, um, dostop osebe, ki se definirajo kot fašisti tretje, tretjega uh, tisočletja, torej iz takšnih organizacij. Mislim, da potrebujemo uh, takšne omejitve, ker treba je zavrniti tudi to, kar. Uh, se je zgodilo naprimer zdaj v zadnjih dnevih eh, mačerati in zato se moramo odločno boriti proti vsem eh, začetkom fašizma. Torej, treba je spoštovati določena pravila v parlamentu. V parla, torej, predsednik ne avtorizira določenih dogodkov, lahko prepove določene um, pobude. Um, ampak ne morem prepričiti, žal se ne sliši, ker se ne govori v mikrofon. Torej, mi eh, prosim, da spoštujete um, način poteka zasedanja v Evropskem parlamentu. E, očitno eh, niste višče tega, kaj pomeni demokracija. Ali ste e, že končali svoj govor? Vi niste prosili za besedo. Prosim, da se pomirite. E, ne smemo se krigati, temveč tu griza izraz političnih stališč. In zato vas prosim kridu, pozivam kridu in da se ustrezno vedete. Torej, če, je, če nek poslanec povabi neko osebo in če ne pride do kršitve zakonov, takšne prededitve ne moremo preprečiti. Torej, um, Razen tega, to, kar ste omenili, ni eh, imelo nobene povezave s tem, kar se je zgodilo v Mačerati. Torej, ne strinjam se z vsem, kar poteka v tej hiši, ampak um, um, vsi poslanci, tako kot, gospod, kot je povedal gospod Lambert, so enaki, ker um, zastopajo evropske državljane. Mogoče ne delimo idej vseh, ampak če ne prihaja do kršitev zakonskih predpisov jim tudi ne moremo prepovedati dostopa. Gospa Tatjana